Gospa Mogherini, sedaj pa vam dajem besedo za dokončne izjave. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Se opravičujem in razumela sem, da sem bila edina, ki sem na predstavitvah pozabila zagotoviti pisna besedila za tolmače in za udeležence. In se upravičujem, ampak res nimam veliko napisanega. Čisto na kratko. Res najlepša hvala za te tri ure in še nekaj, ki ste mi jih dali na voljo za predstavitev. Zelo cenim ta čas, saj mi to pomaga, da se pripravim na svoje delo, da mi pomagate pri usmeritvah, pa tudi spoznam vaša stališča in prednostne naloge. Menim, da imamo velik potencial pri prihodnjem sodelovanju. Presenečena sem bila, da ni bilo nobenega vprašanja v zvezi z odnosom, ki ga bom spostavila s parlamentom in s tem odborom. Veliko je sicer že zapisanega pri mojih odgovorih na vprašalnik. Naj samo še enkrat povdarim, da bi mi bilo zelo všeč, da bi bila čim bolj prisotna in da bi sodelovala pri vašem delu. Ena od priložnosti je, da se sestanemo pred sestanki sveta za zunanje zadeve in tudi po teh sestankih. Zato, da se skupaj pogovorimo o prednostnih nalogah in da si izmenjamo poglede na skupno vizijo. Vse institucije, imajo vsaka svojo legitimnost, vsaka svojo vlogo, ampak seveda bi bilo vsaj z moje strani zagotovo dobro, če bi si lahko delili mnenje že pred sestanki sveta za zunanje zadeve. Prav tako bi se želela udeležiti oziroma bi želela imeti podatke o sestankih. Uh, nadzornega odbora, delati moramo skupaj na pragmatičen način, na strukturiran način. Še ena od točki ni bila izpostavljena, pa vseeno naj omenim še namestnike. Skupaj s predsednikom Junkerjem in ostalimi zadevnimi komisarji bi obrala naslednji pristop. Prosila bi ne le komisarja Hanna, ampak tudi druge, da se pogovorimo o vsebini, da strukturiramo naše sodelovanje na podlagi vsebine. Z veseljem bi podprla pobude v smislu parlamentarne diplomacije. Tudi sama sem to že veliko krat počela in zato bi cenila to tudi vnaprej. Prosila pa bi vas tudi, da seveda, če postanem komisarka, da sodelujemo pri tem procesu, zato da bi ga lahko čim bolj izkoristili. Pozitivno ste ocenili tudi izmenjavo mnen z vodi delegacij, s posebnimi predstavniki. Zame bi bilo res dobro, če bi lahko to še naprej spodbujali. Se moramo vzpostaviti povezave in najti načine, kako bo lahko to dostopno za odbor. Torej, najti načine, kako bo politično poročanje lahko na strukturiran način dostopno tudi odboru. Kot sem rekla malo prej, ta politika mora ostati v spredju, zunanja politika mora ostati v spredju vseh dejavnosti evropskih institucij. Naj zaključim s tem, da rečem, da je današnja razprava pokazala, da so izzivi pred nami kar visoki. Mislim, da sem v prvem stavku, ki sem ga povedala konec avgusta po odločitvi Evropskega sveta, rekla, da bodo izzivi ogromni in vsak dan ugotavljam, da so ti izzivi še večji, kot sem celo pričakovala. Menim pa, da imamo na voljo pet let za delo na teh vprašanjih. Določiti moramo ambiciozne cilje, visoka pričakovanja moramo imeti in razmišljati na veliko. Skupinsko delo z različnih plati Evropske skupnosti ob dobrih delovnih metodah med nami in s močno politično voljo in upamo, da z dobrim voditeljstvom, da bomo lahko izpolnili vsaj nekaj zastavljenih ciljev. Močno pa računam tudi na sodelovanje z vami, na vašo podporo. To ni samo dožnost, ampak tudi politični interes, Saj vem, da, saj vem, da veliko stvari, ki sem jih danes povedala v Evropskem parlamentu, da o veliko stvarih razmišljate na podobno poglobljen način kot jaz. Hvala. Frau Mogherini gospa Mogherini, kolegice in kolegi, najlepša hvala vsem. Mislim, da smo imeli zelo konkretno, osredotočeno sejo, da smo slišali veliko relevantnih eh, izjav. Hvala tudi za vaše pisne odgovore, gospa Mogherini, In eh, hvala tudi za zadnje besede, kjer ste opisali, kako si predstavljate sodelovanje z Evropskim parlamentom in kako ga lahko izboljšamo. Tudi nam gre za to, da možnost nadzora in ex ante posvetovanj pri strateških eh, dokumentih eh, lahko tudi izkoristimo. To bo tudi priložnost za izmenjavo informacij. In Na ta način bomo lažje sodelovali, kot smo v preteklosti že povdarali. Tudi vprašanja povezana s strukturo eh, službe za zunanje delovanje je za nas pomembno. Treba je skleniti sporazum na tem področju in potem, ko smo ga sklenili, ga bo treba tudi ustrezno izvajati. Gre tudi za vprašanje povezano s to formulo ena tretjina, ena tretjina, ena tretjina ali tri tretjine. Potem vprašanje zmanjšanja števila uh, detaširanih nacionalnih uh, strokovnjakov. Govorili smo o posebnih odposlancih ali predstavnikih. Govorili smo o novih strukturah, celovitem pristopu v organiziranju službe za zunanje delovanje. Na tem področju bomo, upam, da lahko dosegli tro in izporazum med eh, službo, med komisijo oziroma parlamentom in svetom. Upati je, da bomo razvili bolj eh, duh skupinskega sodelovanja med vsemi inštitucijami. In vi kot podpredsednica boste v komisiji imeli veliko vlogo pri tem. In upati je, da bo tudi svet potegnil svoje nauke iz tega. Mislim, da se bomo morali pogovarjati tudi o proračunskih vprašanjih. Tu je še nekaj vprašanj, ki niso razrešena. Gre za pravilnik na tem področju, ki ga bo treba dodelati, tako da bomo finančna sredstva porabili v skladu z pravili, ki pa ne smejo biti preveč birokratična. Še enkrat hvala lepa, da ste prišli sem na to predstavitev, odgovarjali na vprašanja. In upam, da bomo na tej podlagi ustvarili sodelovanje ki bo značilno ne samo za vas, temveč tudi za celo komisijo. Jutri do povdne ob 8, ob 9 bomo na zasedanju razširjenega biroja obravnavali dopis, ki ga moramo na koncu sestaviti in poslati Eh, predsedniku komisije. hvala da ste bili tukaj in prijeten večer vsem.